Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Hübner in sicer o medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje. Besedo najprej dobi poročevalka, gospa Hübner, izvolite. Thank you, uh, hvala lepa, gospa predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Na začetku bi se rada dotaknila pravila 140 poslovnika. Predsednik Evropskega parlamenta lahko podpiše medinstitucionalni sporazum, potem ko je pristojni odbor za ustavne zadeve v parlamentu to potrdil in ko je potrdil to tudi parlamentu. Veliko čas mi je, da danes lahko parlamentu priporočim, da sprejme nov medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje. Predlagam, da predsednik parlamenta ta sporazum podpiše. Prejšnji sporazum je bil podpisan leta 2003, torej pred širitve Evropske unije v letu 2004. Takrat je imela Unija 15 članic. To je bilo tudi obdobje, preden je začela veljati Lizbonska pogodba. Parlament je vedno znova pozival, da bi se morali še enkrat pogajati o sporazumu iz leta 2003, kajti Lizbonska pogodba je oblikovala nov institucionalni okvir. Konsolidirati smo želeli najboljše prakse, želeli smo posodobiti sporazum ga uskladiti s sodobnim razumevanjem boljše priprave zakonodaje. To smo sprejeli torej kot dobro novico, namreč januarja 2015 je novo izvoljena Junkereva komisija prevzela na se obveznost, da se bo lotila medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Ta je sklenjen med svetom, komisijo in parlamentom. Odbor za ustavne zadeve je podal tudi svoj prispevek k stališču Evropskega parlamenta za pogajanja o pregledu sporazuma iz leta 2003. Aprila 2015 je bilo to podano, konferenca predsednikov je potem podprla predlog predsednika, namreč, da bo gospod Giefer Hofstadt vodilni pogajalec Evropskega parlamenta, on bo tudi vodil pogajanja v tesnem sodelovanju z odborom za pravne zadeve in odborom za ustavne zadeve. Poročal bo tudi konferenci predsednikov. Na koncu smo potem dočekali tudi podporo konference predsednikov decembra leta 2015. Odbor za ustavne zadeve je potem to sprejel, o tem bomo glasovali jutri. V tem predlogu tudi podarjamo, da se strinjamo z zaključki pogajanj, ocenjujemo tudi učinek novega sporazuma na medinstitucionalne sporazume in na okvirni sporazum v luči nove institucionalne ureditve. Izpostavili smo tudi dodatna vprašanja, ki bomo morali razrešiti tako na tehnični kot politični ravni. Predlagamo, da se ta sporazum potrdi. Predlog vsebuje tudi mandat za AFKO, ki naj preuči, kateri predloge je sprememb bodo potrebni v okviru poslovnika, zato da se bo ta sporozum lahko izvajal. Naj spostavim zgolj nekaj pomembnih elementov, saj z vidika Evropskega parlamenta gre pa za vsebinske točke novega sporozuma. Kot prvo, večletno in letno načrtovanje. Komisija bo spremljala tudi pobude parlamenta v zvezi z zakonodajnimi akti. Poleg tega se bomo pogovarjali o načrtovanjih umikih zakonodajnih predlogov, to vse sodi v kontekst boljše priprave zakonodaje, s tem bomo povečali tudi preglednost procesa. Potem je tu še vprašanje ocene učinka. Ocena učinka bi morala biti celovita, uravnotežena, upoštevati mora tudi stroške nesprejemene zakonodaje. Neodvisnost, objektivnost novega regulativnega organa, ki bo izvajal pregled, za nas predstavlja pomemben element. Pomembno je, da zagotovimo dovolj pristojnosti tudi pri političnem sprejemanju zakonodaje. Ne sme priti do tega, da bo parlament zgolj potrjeval že sprejete odločitev. Upoštevati je treba tudi interese državljanov, zlasti MSP-jev. Ko gre za delegirane in implementirane akte, tu smo storili korak naprej. Parlament pričakuje, da bodo vse tri institucije hitro sprejele tudi sporazum glede ustreznih meril za izvedbene delegirane akte da bomo uskladili temeljne akte tudi z Lizbonsko pogodbo, ki predstavlja zakonodajni okvir. Za zaključek naj povem, da smo preučili vsebino novega medinstitucionalnega sporazuma. Odbor AFKO je spostavil kar nekaj vprašanj, ki jih bomo morali še obravnavati. Ta vprašanja bodo tudi predmet nadaljne analize v okviru skupnega poročila na lastno pobudo, ki ga pripravljata odbor RADRA in AFKO. Nov medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje bo zagotovo pravi korak v smeri zagotavljanja bolj preglednega, bolj pristnega odnosa med vsemi tremi institucijami, ki bodo pripravljale zakonodajo, ki bo v interesu evropskih državljanov. Now... Hvala lepa. Sedaj pa z velikim veseljem besedo predajam ministrici gospenis Plašart, ki je bila včasih tudi naša kolegica, nekdanja poslanka. Gospa ministrica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z veliko veseljem je, da sem ponovno v tej dvorani. Gospod podpredsednik komisije, članice in člani, vprašanje, o katerem razpravljamo, je vprašanje, pri katerem smo vse institucije prevzele nas zavezo, da bomo tesneje sodelovali. V veliko veselje mi je, da lahko storim ta korak naprej v medinstitucionalnih odnosih. S tem novim sporazumom smo skupaj oblikovali pravila, ki bodo zagotovila tudi boljšo zakonodajo za državljane in podjetja. Ne bom ponavljala vsebine sporazuma, bi pa vseeno rada izpostavila nekaj točk. Kot rečeno, skupna razprava o zakonodajnih prednostnih nalogah bo potekala. Mislim, da bi to moralo biti eno od ključnih vprašanj, s katerim se bomo ukvarjali v letošnjem letu. Predlagali smo tudi, da pokažemo enotnost, da bomo poslali sporočilo, da se nameravamo skupaj lotiti vseh skupnih izzivov, ki so pred nami. Glede ocene učinka. Strinjali smo se, da mora evropska zakonodaja temeljiti na obveščenih odločitvah, priznavamo pa tudi to, da je zakonodajni proces političen proces in ne tehnokratski proces mi kot so zakonodajalci nosimo odgovornost, naša dolžnost je, da državljanom zagotovimo pravo zakonodajo in ko se odločamo o zakonodaji, moramo odločitev temeljiti na vseh merodajnih informacijah in te informacije moramo tudi dosledno upoštevati. V tem poročilu ste upravičeno poudarili še zlasti MSP-je, kajti oni so ključni za oblikovanje delovnih mest v Evropi in za zagotavljanje rasti v Evropi. Želimo se izogniti pretirani zakonodaji in upravnemu bremenu. Ko gre za program komisije o učinkovitosti, mislim, da je dobro vključen v ta medinstitucionalni okvir. Mislim, da pri zakonodaji ne bi smelo iti za to, da bi nižali standarde. Najprej moramo razmisliti o tem, kako lahko zmanjšamo upravno breme tudi v kontekstu obstoječe zakonodaje. Parlament je opravil tudi anketo, zaključke smo uspeli vključiti tudi v to poročilo. Tu gre za skupno platformo, zagotoviti moramo zakonodajo, ki bo primerna doseganju ciljev, ne smemo pa pretirano obremenevati državljanov, uprav niti podjetij. Dogovorili smo se, da bomo okrepili preglednost dela, da bodo tudi državljani to lažje spremljali. Rada bi povdarila, da bomo imeli skupno podatkovno zbirko, ki bo kazala na to, kaj se dogaja s posameznimi zakonodajnimi akti. Morda se vam to zdi bolj tehnično vprašanje, vsaj nekaterim, čeprav gre za izjemno pomembno zadevo. Ljudje morajo razumeti, kako delamo. Bolj aktivno skupno komuniciranje je tisto, kar potrebujemo. Še nekaj bi rada podarila, ker je to res pomembno. Parlament in svet so se uspela dogovoriti o številnih vprašanjih, kjer kot so zakonodajalci lahko okrepimo sodelovanje, kako biti bolje, boljši, kako zagotoviti bolj učinkovit proces, sočasno pa zagotoviti tudi kakovostno zakonodajo in spoštovanje prerogativov posameznih institucij. Tesno bomo sodelovali že v zgodni fazi postopka, zato da bomo bolje razumeli tudi stališča drug drugih, s tem bomo tudi, upam, poenostavili pogajanja. V tem kontekstu bi rada izrazila zahvalo za konstruktiven pristop tako parlamenta kot komisije, ko gre za zagotavljanje večjega zaupanja strani držav članic v delegirane akte. Gospa predsedujoča, prepričana sem, da bo ta sporazum prispeval k oblikovanju ustreznega okvira, pa tudi ozrači za pogajanj, ki bodo privedla do konstruktivnih rešitev za skupne težave. Res je, da se vsi dobro zavedamo, da je sporazum rezultat kompromisa. Vseh vprašanj nismo uspeli razrešiti v zadovoljstvo vseh. Nekatere zadeve so bile zelo občutljive zlasti za posamezne institucije. Vseeno pa se mi zdi, da ta dogovor predstavlja pravo ravnotežje. Svet je pozdravil ta sporazum. 15. marca bodo na svetu za splošne zadeve tudi formalno sprejeli ta sporazum. Potem pa se moramo hitro lotiti izvajanja, skoristiti moramo ta zagon, zato da vse te lepe besede začnemo izvajati tudi v praksi, da dejansko naredimo razliko na tem področju, da bodo državljani in podjetja imeli koristi od zakonodaje. Izvajanje in nadaljne spremljanje sta torej visoko na dnevnem redu sveta. Prihodnji teden se bomo dogovorili tudi o tem, kako bo svet organiziral svoje delo v odnosu do letnega delovnega načrta komisije. Želimo tlakovati pot tudi za tristranska pogajanja oziroma pogovore o letnih prednostnih nalogah. V svetu smo se šele začeli pogovarjati o izvajanju, ampak predsedstvo res namerava preveriti, kako svet izvaja ocene učinka, kako zagotoviti boljše izvajanje tega svežnja o boljši pripravi zakonodaje, ki ga je predstavila komisija. Vse te točke bodo redno na dnevnem redu. Za zaključek bi gospa predsedujoča rada povdarila predvsem to, da bosta svet in predsedstvo neutrudno delala v tesnem sodelovanju tako s parlamentom kot komisijo. Želimo zagotoviti čim bolj učinkovito izvajanje tega pomembnega sporazuma. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo komisar Timmermans. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ko smo decembra sprejeli sporozum, nisem vedel, kaj naj si mislim. Zadovoljen sem bil, da smo dobili sporozum, zato ker predstavlja to nekaj korakov naprej. Ampak sam sem si želel videti bolj ambiciozen sporozum na številnih področjih. Ampak realizem je zmagal in nemogoče je bilo ljudi prepričati naj gredo še dlje. Zato smo sprejeli sporozum, ki je mnogo boljši od tistega, kar smo imeli prej. In sam sem optimist, zato sem relativno zadovoljen s tem sporozumom. Zakaj je to pomembno? Preučiti je treba celoten politični cikl. Upoštevati je treba vse, kar tri institucije počno pri delu In vse tri institucije so bile nezadovoljne z statusom quo, zato smo želeli upeljati izboljšave, nekaj jih bom omenil. In ponavljam, da ima vsaka institucija svoje poglede in nobena institucija ni dobila vsega, kar je želela. Ampak eh, izpostaviti želim nekatere rezultate, ki se mi zdijo dobri. Kar zadeva izvedbene akte in delegirane akte. Predlagani pristop bi naj olajšal razprave med zakonodajalci in sprostil blokade pri številnih blok, eh, dosjejih. Prav tako bo komisija zagotovila več preglednosti, zato ker bodo deležniki lahko videli besedila delegiranih in izvedbenih aktov pred sprejemom. Kar zadeva letno in večletno načrtovanje, medinstitucionalni sporozum zagotavlja sodelovanje med institucijami, glede določanja prednostnih nalog pri načrtovanju, prav tako bomo lažje opredelili prednostne dosjeje za zakonodajni postopek, kar zadeva ustreznost. Vsak akt bo določal, kako se bo zakonodaja spremljala in ocenjevala v prihodnosti, zato da bomo lahko preverili, ali to deluje tako, kot je treba. Program komisije bo odigral tudi osrednjo vlogo pri zmanjševanju nepotrebnega upravnega bremena, ob tem pa seveda ne bomo oslabili socialnih in okoljskih ciljev. To je bil naš pomislek, ko smo začeli za to, da bomo naprimer sicer zmanjšali birokracijo, ampak zmanjšali in oslabili tudi učinkovitost. Tega se nismo želeli. Preglednost. Če bo mogoče, bodo institucije sodelovali na skupni platformi, zato da bi imeli izvedbene akte oziroma delegirane akte, tako bo lahko javnost preučila dosjeje. Okvirni sporozum med parlamentom in komisijo še vedno velja v celoti. Komisija ga bo še naprej spoštovala, kajti to je temelj sodelovanja med našima institucijama. Mislim, da je to uravnotežen rezultat, čeprav nismo dosegli vsega, kar smo si želeli. To je uravnoteženo za vse institucije in upam, da bo parlament podprl izid, ki je bil izpogajan. To je dobro za parlament in tudi za svet gospodarstva. Zahvaljujem se gospe Hübner za njeno sodelovanje. Tri institucije resno jemljajo boljšo zakonodajo in želimo pomagati malim in srednje velikim podjetjem, pomagati želimo moškim in ženskam v realnem življenju. Vsi si želimo pripravljati boljšo zakonodajo, zato da bomo cilje družbe izpolnjevali na čim boljši način. Če bo parlament sprejel ta sporozum, je komisija pripravljena nemudoma začeti z delom. Sodelovati želimo z parlamentom in svetom, zato da bi lahko čim prej začeli zagotavljati konkretne rezultate za državljane in za podjetja komisija bo začela izpolnjevati svoje obveznosti v zvezi z prilagajanjem Lizbonske pogodbe, prav tako bomo oblikovali register delegiranih aktov. To je tisto, kar si parlament želi. Najlepša hvala. Tjož. Eh, Gospod Gonzales Pons. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Timmermansu za to pomembno pobudo strani komisije. Rad bi čestital tudi gospe Hübner za to poročilo. Mislim, da je bilo težko pripraviti takšno poročilo, namreč potrebovali smo precej soglasja. Hvala lepa tudi kolegu Piperju, ker se je res zauzel za to, da bi tudi MSP-ji bili deležni ustrezne obravnave znotraj tega medinstitucionalnega sporazuma. Mislim, da smo jih dobro zaščitili. Dobro je, da bomo lahko v parlamentu izpostavili tudi svoje mnenje. Nam se sicer zdi, da bi ta institucionalni sporazum lahko še bolj zaščitil, ima se pa ampak morda v drugem poročilu. Skupina ELS je podala nekaj pripomp, ki so bile tudi upoštevane v tem poročilu. Mislim, da je dobro, da se pripravijo tudi ocene učinka, kajti samo na podlagi tega bomo lahko ugotavljali, ali so zakonodajni akti dobri ali ne. Pročiti je treba tudi morebitno upravno in drugo breme za MSP-je, potem so tu delegirani akti in izvedbeni akti. Hvala lepa gospodu Timmermansu za izražene besede. Mislim, da je sedaj res pravi trenutek za to, da razrešimo težave, s katerimi se parlament sooča v pogajanjih v zadnjem desetletju. Glede Združenega kraljestva. Mislim, da je svet že povedal, da je to ključni dokument, če želimo izboljšati gospodarsko rast, delovanje podjetij in institucij. Zelo pomembno je, da parlament lahko deluje kot enakopraven partner. Hvala lepa. Gospod Korbet, hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku želim povedati, kakšno je stališče socialistov. Tekom pogajanj smo jasno dali vedeti, da želimo imeti boljši sistem, zato da bi zakonodajalci bolje poznali vpliv svojega dela in da bi poznali tudi potencijalne stroške, ki bi jih lahko naložili drugim. To je ključnega pomena. Ampak vedno smo dejali, da mora to biti celovita ocena. Ne gre samo za manjšanje stroškov za MSP-je. To je sicer zelo pomembno, ampak gre tudi za stroške in za bremena druge vrste, ne samo kar zadeva zakonodajo, ampak tudi kar zadeva stroške ne zakonodaje. Kaj bi to pomenilo v smislu stroškov za potrošnike, za javno zdravje in s tem tudi za okolje, javne proračune in za to, kako delujejo naše politike na področju konkurence. Vse to je treba upoštevati presoja očinka mora biti celovita, dejansko mora oceniti stroške in koristi. Upoštevati moramo tudi, da govorimo o tem, da pripravljamo zakonodajo na evropski ravni. Če ravnamo tako, kot je treba, če uvajamo skupna pravila, potem s tem nadomestimo 28 nasprotujočih si nacionalnih pravil. To pomeni, da že manjšamo birokracijo, zato ker poenostavljamo pravila za podjetja. In tretji pomislek je bil, da mora seveda postopek za presojo učinka biti svetovalne narave. Ne more ne izvoljeni birokrat blokirati zakonodajnega postopka. Pred 30 leti, pre, pre, predstavljajte si, naprimer, da bi nekdo rekel, v enako plačilo za moške in ženske to bi veliko stalo javno blagajno ali podjetja. Tako ne bo šlo. Seveda bi tak na svet ignorirali in sprejeli politično odločitev, da bomo s tem nadaljevali. Ker so ti pomisleki izpolnjeni, bomo mi to podprli, podpiramo tudi načrtovanje, preglednost, presoje učinka, vse to je odlično. Veselimo se že tega, da bomo to potrdili in veselimo se že seveda nadaljnega izvajanja tega zelo pomembnega sporazuma. Hvala. Hvala lepa, gospod McIntyre. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pozdravljam ta sporazum, mislim, da je to korak v pravo smer. Ampak kot komisar tudi samo menim, da bi lahko bil bolj ambiciozen. Reforma Evropske unije mora biti takoč proces. Ne more se končati s tem sporazumom. Manjšanje upravnega bremena, manjšanje birokracije. Še posebej za MSP -je, je ključnega pomena za našo konkurenčnost v globalnem gospodarstvu. Moja skupina je oblikovala tri prednostne naloge na tem področju. Gre za preizkuse konkurenčnosti in preizkuse MSP-jev, cilji za zmanjšanje upravnega bremena in neodvisnost organa za pregled izvajanja zakonodaje. V zvezi s tem lahko rečemo, da je to dobrodošel prvi korak pri zagotavljanju neodvisnosti tega organa. Pri prvih lahko povem, da sporozum odraža sklepe sveta, ki so bili sprejeti februarja, torej cilji zmanjšanja bremena. To je bil tudi ključni del pogajanj mojega premijeja. Poenostaviti bi morali zakonodajo in tudi zmanjšati birokracijo. To bo dobro za celotno Evropsko unijo. To je želel povedati. Izboljšati moramo poglede in stvari za celotno Evropsko unijo, ne samo za Združeno kraljestvo. Imamo revizijske klauzule, zavezani smo k regulativnemu poenostavljanju in drugim elementom, ki so zato pozitivni. Prav tako se mi zdi zelo dobro, da bomo izvajali letni pregled bremena, zato da ne bi pretirano podajali zakonodajo in da bi preverili, kako se izvaja trenutna zakonodaja. Sama menim, da bo Velika Britanija preživela v reformirani Evropski uniji. Zato mislim, da je to sporozum v pravo smer, zato ker je pot reform še dolga. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Paga za Ortundua. Presidenta de la Comisión. Hvala. Gospa Hübner, predsednica odbora AFKO, je odlično predstavila, kakšen je cilj poročila, o katerem bomo glasovali jutro. Skupina ALDE poročilo podpiramo, zato da bo lahko začet, eh, začeto izvajanje medinstitucionalnega sporazuma. Težko je sprejemati zakonodajo za pol milijarde evropejcev v 28 različnih eh, držav. Treba je upoštevati načelo sorazmernosti, načelo subsidijarnosti, poleg tega mora biti zakonodaja kvalitetna in mora biti razumljiva in eh, lahko izvedljiva. Eh, ta sporazum mora poskrbeti za boljše razumevanje norm, za boljše sodelovanje med eh, sozakonodajalci, izvajati je treba zakonodajo, ki jo sprejemamo, treba je sprejemati ocene učinka in oceniti od, um, strošek ne Evrope. Uh, Seveda ob tem je treba imeti v mislih tudi majhna sene velika podjetja, na katere pogosto pozabljamo pri evropske zakonodaji. Ni enostavno sprejemati zakonodajo. Evropske institucije imajo zelo sofisticirane postopke sprejemanja, zato državljani na nas pogosto gledajo kot na uh, nekoga, ki uh, je nekje v neki oddaljeni eh, galaksiji in moramo si pridobiti zaupanje državljanov tudi s tem sporozumom. S tem sporozumom smo zničali nekaj ovir, ki smo jih odkrili, eh, sedaj se bolj osredotočamo na boljšo zakonodajo. Eh, v tem smislu lahko samo pohvalimo te dobre rezultate. Gospod Timmermans, Eh, potrebujemo več preglednosti, ocena učinka in pa preglednost izvajanja Evropske unije, prav tako moramo znižati mm, birokratska bremena. S tem bomo lahko okrepili fleksibilnost in eh, borili se bomo proti deregulaciji, eh, kar ni enako kot prekomerno sprejemati zakonodajo. Zakonodaja mora biti ravno prav, predvsem pa mora biti kakovostna. Prav tako se bomo z našo zakonodajo borili proti slepemu populizmu. Imamo pragmatičen sporazum, izvedljiv sporazum. Um, s tem bo Evropska unija dobila trden pravni okvir, uh, znotraj katerega bomo lahko lažje delali. Upam, da bomo jutri sprejeli to poročilo. Hvala lepa. Hvala, gospod Krisogonos. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Danes govorimo o sporazumu med komisijo, svetom in Evropskim parlamentom. Želimo bolje pripravljati zakonodajo, zato da bi institucije delovale bolje, da bi politike prav tako bile bolj uspešne in da bi prihranili čas in denar. Po dolgih pogajanjih imamo zdaj končno predlog, katerega vsebino je mogoče oceniti pozitivno. Seveda pa so upoštevani ekonomski pomisleki, ne socialni pomisleki. Sindikati, ki so predstavljali zasebni sektor, so bili potisnjeni ob stran. Vprašanje je tudi, ali je bila vloga parlamenta v zakonodajnem postopku zdaj okrepljena ali pa je dejansko komisija tista, ki ima prednost. Mislim, da nas v prihodnosti čakajo problemi in pripravljeni bi morali biti spremeniti miselno paradigmo. Ne smemo misliti samo na interese manjšine. Mislim, da bi morali prisluhniti večini, prisluhniti bi morali državljanom. Aktivna participacija državljanov bi morala biti prednost za Evropsko unijo, zato da lahko okrepimo demokracijo, če tudi to pomeni, da moramo kaj žrtvovati. Hvala. Gospod Duhon. Gospod Duhon. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedami. Sprejemanje boljše zakonodaje. Me zanima, gospod Timerman, zdo bi lahko dejansko rekel, da si želimo zakonodajo slabše pripravljati. Ampak bojim se, da se za to formulacijo skriva ideologija in sicer ideologija tega, da bi sprejemali manj zakonodaje, ne da bi jo sprejemali boljšo zakonodajo. Kar naprej to ponavljate. Predvsem na, na desni strani tudi slišimo v tem parlamentu, kako grozno je to upravno breme. Ampak, gospod podpredsednik, naj vam povem, da breme Evrope ni upravno breme. Gre za demokratično socialno breme. 27 milijonov brezposenih, begunci, ki jih ne moremo dostojno sprejeti. Tu gre za pomembne probleme, s katerimi se Evropa sooča. In tu ne gre za nič upravnega. Za to ideologijo, ki se zauzema za manj zakonodaje. Se mi zdi, da bi morali poskrbeti predvsem za boljše delovanje trgov, da bodo trgi svobodni, da bodo bolje delovali. Spraševati bi se morali začeti o tem, kakšno Evropo si želimo. Evropa, ki bo urejena, ki bo imela kakovosten zrak, kakovostno vodo, ki bo zagotavljala spoštovanje zdravstvenega sistema. Takšno Evropo si želim, ne pa birokratsko Evropo, kjer bomo plačevali uradnike, ki bodo odločali o tem, o čem vse ne bomo sprejemali zakonodaje v prihodnem letu. In Evropa počne v tem trenutku točno to. Hvala, gospod Dinolfi. Kolegi. Hvala, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi, sporazum, o katerem bomo glasovali, je rezultat kompromisa, ampak zelo slabega kompromisa na najmanjšem skupnem inomovalcu. Postopek, v okviru katerega smo prišli do tega kompromisnega besedila, ni najboljši. V gibanju pet zvezdic smo naprimer zahtevali večjo preglednost, ko gre za trialoge. Ni dovolj, da vemo, kdo je sprejel kakšno odločitev, ko je odločitev že bila sprejeta. Državljani morajo vedeti, kdo se o čem pogaja večja udeležba državljanov, tudi ko gre za posamezne instrumente, naprimer preko elektronskih medijev. Potrebujemo večjo preglednost in več komuniciranja o delegiranih aktih. Preveč lobističnih interesov se skriva za vsemi temi akti. Poglejte si primer Volkswagen. Potem registar delegiranih aktov. Zakaj naj bi to sprejeli šele leta 2017? Poleg tega smo zahtevali, da se oblikuje tudi ustrezen registr preglednosti za vse institucije. Sicer državljani ne bodo na naši strani. Hvala. Montel. Montel. Mikrofon, prosim. Ah, mikrofon. Mikrofon, prosim. Se bom. Je dois l'avouer. Moram priznati, da ko sem brala to poročilo, me je kar pretreslo. Uh, Namreč v tem poročilu ne najdemo čisto nič pametnega. Prazne besede tu kopičite, ne pomenijo pa absolutno ničesar. Govorite o preglednosti, ampak sama bi se lahko smajala temu, kar tam piše. Poglejte si, kaj se je dogajalo naprimer z lobisti v institucijah ko govorimo o lobistih, tu moram reči, da sem ogorčena, spoh mi ni do smeha. Potem napotitev delavcev, socialna zaščita, kaj se dogaja z francoskimi delavci in francozi nasploh. Funkcija evropske zakonodaje ni, da ščiti državljane, temveč da ščiti ultraliberalne dogme ter nekatere mogočne multinacionalke. Evropska zakonodaja se bo lahko sprejemala na boljši način samo v primeru, da Evropa ne bo več sprejemala zakonodaje. Če bodo lahko državljani lahko sami sprejemali zakonodajo in jim bodo države pri tem na modr način pomagale. Mislim, da je to edini veljaven način sprejemanja zakonodaje v demokraciji. Hvala. Šaplin. Hvala, gospod Šeflin. Hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod podpredsednik. Ta sporozum je prvi po letu 2003 in mislim, da prihaja ob pravem času. Zakonodaja bi v splošnem morala odražati politično voljo do reguliranja določenega področja in voljo, da bi to storili čim bolj uspešno. Zakonodaja pa ni nekaj naključnega čim bolj natančno je treba opredeliti namene, to je pač politični proces zakonodajo in mislim, da je to jasno iz razprave, ki smo imeli do sedaj, mora biti nekaj vmes med premalo reguliranja in preveč reguliranja. Prav tako je treba zagotoviti posvetovanje z vsemi deležniki, ne samo z tistimi, ki najbolj uspešno lobirajo. Nekateri deležniki so manjši, ampak seveda je treba upoštevati tudi njihove interese. Tukaj mislim predvsem na MSP-je. Zakonodaja vedno vključuje tudi politične odločitve, ki se preoblikujejo v pravna besedila. Izvedbeni in delegirani akti so tukaj zelo pomembni. To srečanje politike in prava je vedno občutljivo. Politiki bi morali vedeti, da je težko ali nemogoče regulirati za vse primere. V idealnem svetu bi boljša priprava zakonodaje koristila vsem državljanom v Evropi in tudi Evropi sami. Hvala. Hvala za pogospod Breso. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podpis tega medinstitucionalnega sporazuma je po mojem mnenju odlična novica za Evropsko unijo v kriznih časih, v katerih se tudi meje med pristojnostmi posameznih institucij premikajo in se o tudi vedno bolj nejasne. Rada bi se zahvalila naši poročevalki, predsednici odbora Hübner, hvala lepa tudi poročevalcu v senci, gospodu Korbetu, hvala vsem trem pogajalcem, ki so delali na tem, da je bil na koncu sprejeta pozitiven sporazum. Mislim, da je to dober sporazum, prinaša določene spremembe, s katerimi se tudi posodablja zadnji sporazum iz leta 2003. Omenja se dialog z MSP in socialnimi partnerji. To se bo ohranilo in še nadalje razvijalo. Tudi pripombe vseh teh akterjev bomo bolj upoštevali v samem zakonodajnem postopku. Predvsem se bo opravila tudi okoljska in socialna ocena učinka zakonodajnih aktov že tekom samega postopka. Ta sporazum zagotavlja tudi večjo preglednost pogajanj, parlament pa ima tudi veliko večjo težo v okviru letnega programiranja. Mislim, da smo se za to zauzemali že kar nekaj časa. Vesela sem, da lahko najavim ta sporozum kot nekaj pozitivnega, predstavlja tudi pravi korak v pravo smer k vse bolj tesnemu sodelovanju med institucijami. Če že Evropa ne bo vedno bolj tesno povezana, bodo vsaj institucije bile vedno bolj blizu druga druge. Še minuta, gospa predsedujoča. Boljša priprava zakonodaje pomeni, da moramo iz mize in iz glave posameznih uradnikov potegniti nacionalno zastavo in se zauzimati za evropske državljane. Hvala, gospod Ujazdovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi. nisem takšen podpornik tega sporozuma kot prejšnja govornica, ampak vseeno mislim, da smo naredili relativno doben, dober korak naprej. Ocena učinka bi morala biti izvedena pri vsaki etapi priprave zakonodaje in predvsem bi morali preverjati tudi konkurenčnost. Zdaj pa spet to nasprot, nasprotje subsidiarnost ali, in tega ne razumem popolnoma, stroški neizvajanja zakonodaje. To je dejansko neko vodilo za centralizacijo in pretirano izvajanje zakonodaje. Poteka tudi delo mimo grede na poslovniku parlamenta in mislim, da bi moral parlament sam bolj ustrajati pri subsidijarnosti. Sicer podpiram sporozum, ne pa tako kot ostali. Hvala, gospod Telička. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik, gospa ministrica. Sam sem bil navdušen nad tem. To je bila ena prednostnih nalog zame, ko sem vstopil v Evropski parlament in gospod Timmermans, spomnim se, ko sva se srečala novembra 2014, izmenjala sva si mnenja in razumem to, kar ste danes povedali, da ste imeli večje ambicije. Tudi jaz sem jih imel, ampak realnost je, da so nekateri imeli niže ambicije. Zato je pred nami danes kompromis. Vi to imenujete kozarec, ki je na pol pol, morda malce več kot na pol, ampak sporozum je dober za izvajanje, pa lahko poskrbimo, da bo kozarec popolnoma poln. Naš pogajalec je bil Guy Verhofstadt, ampak eh, zdaj ga sicer ni tukaj, mislim, da je opravil dobro delo s svojimi partnerji. Imamo sporozum, ki ga lahko izvajamo in izvajali ga bomo tako, da bo kozarec poln, kako sem rekel. Naj vam podam en primer. pregled upravnega bremena. To je za nas velika priložnost. Če bo komisija imela sposobnost in pogum, da pokaže, kdo kaj predlaga, kaj se dogaja v posameznem sektorju in kako se vedejo države članice, kakšne so, kakšne so razlike med posameznimi predlogi in končno zakonodajo, kaj se dogaja z odvečnimi predpisi in tako naprej. Po mojem mnenju je to tisto, kar smo si želeli pravilo, en zakon sprejet, en razveljavljen. Hvala lepa in zdaj nas čaka samo še izvajanje. Hvala. Thank you. Gospa Hautala, hvala gospa predsedujoča. Gospa Hübner v svojem poročilu poudarja potrebo po bolj konkretnih določbah v zvezi z preglednostjo zakonodajnega postopka, še posebej kar zadeva trialoge. Strinjam se s tem. Pred dvema tednoma je odbor Juri sprejel enake sklepe. Preglednost je nujen element legitimnosti. Medinstitucionalni sporazum polaga temelje za bolj pregledno sodelovanje institucij Evropske unije. Sporazum sam pa ni dovolj. Zdaj smo šele na pol poti in čaka nas še več dela boljši zakonodaji sledi tudi boljša administracija. Sama sem sodelovala pri delu na boljši administraciji. Naslednji mesec bomo o tem govorili, ministrica ta projekt pozna, ona je nekdanja poslanka. Ustrezni administrativni postopki bi lahko zmanjšali kompleksnost, prav tako bi lahko to izboljšalo ugled institucij v očih državljanov ko bo parlament začel s koraki k boljši pripravi zakonodaje in k boljši administraciji, bom seveda to tudi podprla. Hvala, gospod Aker. Evropska unija nazira ribištvo, kmetijstvo, trgovino. Imate prednost na področju prava, imate zunanjo ministrico in želite imeti policijsko silo, želite vojsko, ne želite se odpovedati svoje valuti, želite več davkov in vaše gospodarstvo propada. Naj vam podam na svet. Če želite boljšo zakonodajo, nehajte. Vse to, kar sem omenil, bi moralo biti v rokah suverenih nacionalnih držav. To ne spada na raven Evropske unije in upam, da bomo v Združenem kraljestvu čim prej zapustili Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospod Piper. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če bi verjel nekaterim prejšnjim govornikom, je to zdaj velik korak naprej. Ampak opozoriti želim na predlog eh, komisije. V trialogu je veliko elementov odpadlo. Eh, kozarec je na pol poln in to je res. Gija Ferhostata sploh ni v dvorani danes, naprimer. Pozitivno je, da je tukaj svet, MSP-ji so v središču zmanjšanja birokracije in nekaj več neodvisnosti smo zagotovili pri kakovosti presoje učinka. V poročilu Hübner pride v spredje tudi vloga parlamenta, hvala Gijo Ferhostatu in gospe Hübner za to. To ni veliki met. Komisija si je želela stroga pravila v zvezi z zagotavljanjem odvečnih predpisov, ne vem, zakaj sta svet in parlament bila proti. Komisija naj bi več odgovornosti prevzela pri presvoji učinka, zakaj sta drugi instituciji tukaj popustili. Svet in parlament sta popustila tudi pri zahtevi, da bi komisija mogla zakonodajo vsako leto. Komisija ima zdaj tega črnega Petra, ko mora sama presojati učinkovitost in ni več možnosti za zagotavljanje večje preglednosti. Zamudili smo priložnost, da bi državljanom zagotovili informacije o tem, kdo prevzema odgovornost za kaj v zakonodajnem postopku. Služili bi si več kot tega na pol polnega kozarca, ampak pač nadaljujemo po najboljših močih. Hvala die interinstitutionelle Vereinbarung. Jutri bomo glasovali o medinstitucionalnem sporazumu. Gre za dober sporazum, ki predstavlja dobro podlago za sodelovanje med evropskimi institucijami in je tudi dobra novica za državljane in državljanke. Zakaj? tem sporazumom eh, jasno kažemo, da jemljamo kritiko resno, našo zakonodajo želimo skupaj izboljšati, spremeniti, eh, bolj v cilj usmerjeno bomo delovali in razgradili birokratska bremena. Pri tem je pomemben še nek drugi vidik. Pri boljši zakonodaji ne gre za število zakonodajnih aktov, za več ali manj aktov. Prej je odločujoča kakovost, zaščita potrošnikov, okoljski standardi, osnovne pravice, pravice delavcev. Eh, to pričakujejo od nas državljani in državljanke in um, zato se bomo morali v institucijah tega bolje lotiti. Gospa Van Posud. Hvala lepa. Jutri bomo glasovali o nečem, kar bi moralo biti samo po sebi umevno. Institucije seveda želijo boljšo zakonodajo, boljše sprejemanje zakonodaje, želimo si zakonodaje, ki bi bila izvedljiva, želimo minimizirati administrativna bremena in zagotoviti, da bo ta končni produkt potem uresničil vse naše ambicije. No, treba je narediti veliko več. Uh, eh, Giffer Hofstad je vodil pogajanja in uh, on je za Evropo, je pa popolnoma ločen od realnosti, tako da smo dobili sedaj nekaj, kar sploh ni realistično. In gospoda Verhofstata danes tukaj sploh ni, to je res značilno za njega. Eh, je tudi, značilno je tudi pomankanje preglednosti celotnega procesa. To ni prispevalo k pozitivnemu rezultatu. Naučiti se moramo, Eh, za prihodnost. Treba se posloviti stare Evrope in eh, sprejeti novo Evropo. Hvala lepa, gospa Anderson. Na overenskommelsen in overenskommelsen. Gospod Anderson, hvala lepa. Gre za dogovor med svetom, komisijo in parlamentom o tem, kako bi naj Evropska unija v prihodnosti sprejemala zakonodaje. V sebi ima nekaj dobrega, tudi nekaj slabega. No, uh, slabo je to, da. Dobro je to, prostite, da eh, komisija svojim poseganjem več ne bo mogla paralizirati zakonodajne procese. Sedaj se postavlja vprašanje, ali bo preveč ocen učinkov. No, prav gotovo je to dobro, to, da lahko analiziramo vpliv, učinek. Moramo pa o tem razmišljati o stroških tega, stroških neke otroških za proizvajalce, recimo za tiste, ki proizvajajo eh, kemikalije, pa pomislite, kako bi bilo, če spoh ne bi imeli teh kemikalij. Skratka, če imamo preveč ocen učinka, bomo še vedno paralizirali celoten proces in ne bomo dobili dobrega rezultata. Gospod Zvjetka. Hvala lepa pridružujem se, tistim, pra, eh, pridružujem se tistim, ki pravijo, da niso popolnoma zadovoljni, predvsem s samimi pogajanji o medinstitucionalnem sporazumu. Pričakovali smo več, sedaj smo lahko pri vsem skupaj rešili vse tisto najnujš, najnujnejše. Eh, no, seveda bomo podprli ta sporazum, kaj ti ta sporazum potrebujemo ne moremo eh, se sedaj eh, odreči tem pogajanjem. Dobro pa treba poskrbeti, da bo sporazum tudi v resnici spoštoval to, kar je bilo, to, kar je bilo dogovorjeno med institucijami. Vsako leto razpravljamo o poročilu odbora Juri o boljši zakonodaji. Eh, no, ampak eh, dobro sodelovanje med institucijami samo po sebi ni dovolj za boljšo zakonodajo. Predvsem potrebujemo dober osnutek in tudi končni učinek mora biti pozitiven. In tukaj rezultati niso vedno enako dobri. Zato mi je žal, res smo se trudili v stranki ELS-a, ampak recimo pri oceni vpliva nismo dosegli veliko. Čeprav se je komisija zavezala, da bo organizirala široka javna posvetovanja. No, kmalo bomo v teh uh, posvetovanjih razpravljali tudi o napotitvi delavcev. Komisija tukaj nima kar veliko za pokazati, tako da moramo biti pač iskreni en do drugega. Konkurenčnost je bistvenega pomena za močnejša gospodarstva in za zaposlovanje in rast. Treba je znižati administrativna bremena in znižati stroške, s, katero, s katerimi so soočena podjetja in pa javna uprava, ko skuša izpolnjevati evropsko zakonodajo. Eh, ta novi sporazum bi naj urejal uh, 28 držav članic, komisija in svet in parlament bi sedaj naj vsi sodelovali pri pripravi boljše zakonodaje. To je dobro, ampak lahko bi šli dlje. Eh, potrebujemo sektorski pristop, eh, zato da bi lahko odstranili te nepotrebne stroške za podjetja in eh, posredno za potrošnike. Naša gospodarstva se ne morejo privoščiti, da bi to bila zgolj prazna obljuba. Uh, Eh, vse institucije pozivam naj eh, sodelujemo, zato da bomo lahko izpolnili naše obljube. Hvala lepa, gospod Svoboda. Eh, vážená paní předsedající, pane vice... Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije, gospa ministrica, tukaj govorim kot predsednik odbora za pravne zadeve. Naloga tega odbora je med drugim tudi to, da izboljša naše zakonodajne postopke nujno potrebujemo nov medinstitucionalni sporozum. Ampak Evropski parlament je v preteklosti večkrat poudaril, da so določeni vidiki sporazuma izvajani samo delno, naj ne naštejem nekateri izmed njih. Ocena vpliva. To je pomembno orodje za oceno kakovosti predlagane zakonodaje. Takšne ocene vključujejo tudi to, da treba zagotoviti, da na novo sprejeta zakonodaja ne bo povzročala dodatnih administrativnih bremen za uporabnike. Neodvisnost ocen učinka je naša glavna prednostna naloga, ki pa do sedaj še ni bila uresničena. Drugič, novi sporazum zahteva nadaljne korake, ko gre za Um, izvedbene in delegirane akte. Šele potem bo, dokument, bo ta sporazum popoln. Prav tako moramo nadzorovati izvajanje celotnega sporazuma. Samo na ta način bomo imeli uh, funkcionalne instrumente, uh, ki bodo tudi služili svojemu namenu. Zato bo odbor Juri skupaj z odborom AFKO uh, nadzoroval izvajanje tega sporozuma s pomočjo poročilov na lastno pobudo in s pomočjo delovnih skupin. Hvala lepa, gospod Radef, je naslednji. Če možeh me, da postignem in podobro razumem. Mislim, da bi lahko sprejeli boljši sporozum. Besedilo, ki ga imamo trenutno na voljo, je sprejemljivo, vendar ni dovolj. Sprejeti moramo bolj enostavne zakone, namesto da še povečujemo administracijo za državljane in poslovneže. Ko gre za letno poročilo o upravnem bremenu, naj povem, da gre za instrument, na podlagi katerega bomo lahko ocenevali rezultate evropskih institucij. Na tak način bomo lahko tudi bolj poudarili vlogo MSP-ja. Mislim, da bi morali ločevati med bremenom, do katerega pride zaradi zakonodajnih aktov komisije in bremenom, do katerega pride zaradi zakonodajnih aktov držav članic nekateri zakonodajni akti se pač sprejemajo izključno na nacionalni ravni. Na voljo imamo tudi instrumente, ki nam omogočajo boljše spremljanje učinka nove zakonodaje na konkurenčnost. Pomembno je, da pripravimo ocene učinka, da pripravimo tudi poročilo o pravni obremenitvi, zlasti, ko gre za MSP-je. Določbe tega sporazuma se bodo po mojem mnenju dosledno izvajale in prispevale tudi k boljši evropski zakonodaji, ki bo posodobljena ter kakovostna. Hvala. Hvala lepa in če zadnje, gospod Tomašič. Hvala lepa. Strinjam se s poročevalko ki pravi, da bi morali upoštevati predvsem vpliv nove zakonodaje MSP-jev. MSP-ji so hrbtenice evropskega gospodarstva, zaposlujejo več kot 80 odstotkov vseh zaposlenih v zasebnem sektorju. Vsak odgovoren zakonodajalec bi se moral seveda zanimati tudi za interese MSP-je, zlasti, če je odgovoren zakonodajalec. Učinkoviti moramo, ugotoviti moramo tudi, kakšen je učinek zakonodaje na enakopravnost spolovov. MSP-ji zaposlujejo oba spola in s tem zagotavljajo vsaj delno enakopravnost v praksi, ampak temu posvečamo premalo pozornost. Ko govorimo o zakonodajnih aktih, je kakovost bolj pomembna od količine. Upam, da bomo končno dočakali dan, ko bomo lahko uporabili celovito giljotino, ki bo odpravila vse nepotrebne zakonodajne akte na evropski in nacionalni ravni in omogočila, da bodo MSP-ji in druga podjetja lahko koristila notranji trg in zaposlovala še več ljudi. Hvala. Bye. Hvala, sedaj pa postopek HDI. Vsi boste dobili besedo, ampak upam, da se boste držali časa za govor. Eno minuto, prvi gospod Kaput. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozitivno gledam na medinstitucionalni sporazum, mislim, da je to dobra podlaga za nadalje razvijanje preglednih odnosov med evropskimi institucijami. Naš cilj je, da sprejemamo boljšo zakonodajo, ki bo koristila evropskim državljanom. Dobro je, da si institucije izmenjamo mnenje tudi, ko gre za spremembo pravne podlage za ta zakonodajni akt. Mislim, da bi morali uporabiti vse določbe za boljšo pripravo zakonodaje, se pravi ocene učinka, posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, specifične analize, zagotoviti moramo obveščen in pregleden postopek sprejemanja odločitev. Izmenjati si moramo informacije in mnenje, vsi so zakonodajalci. Mislim, da je to pozitiven korak naprej. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali poskrbeti za bolj poglobljeno obravnavo dostopa do sestankov. Tu gre za vprašanje vzajemnosti. Mislim, da bi morali zagotoviti preglednost tekom celotnega zakonodajnega postopka, spoštovati moramo tudi načelo sodelovanja med institucijami. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropsko zakonodajo včasih primerjajo z kolesarjenjem. Stalno je treba pritiskati na, na pedale, če ne padeš. No, uh, močno smo kolesarili, uh, imamo ne vem koliko zakonodajnih aktov, sploh nihče ne ve eh, koliko, približno 30 tisoč administrativnega osebe je v komisiji in svetu in to poročilo nas lahko spomni na to, kaj eh, smo se dogovorili v Evropske unije na začetku. Zakonodajo treba sprejemati samo tam, kjer je to potrebno, koristno in na sorazmeren način. To je smernica, na katero bi se morali večkrat spomniti ne glede na to, kaj mislimo o Evropski uniji. Preda. Gospod Preda. Senhor Presidente, três ideias-chave sobre este programa a que chamaram. Para lipa. Tri. Ključne pripombe v zvezi s tem institucionalnim sporozumom. Prvič, bolje na kakšen način, za čigave interese in torej ali tu govorimo o interesih velikih multinacionalk in potem še vprašanje, zakaj je ta kriterij tako pomemben ali bo postal bolj pomemben kot socialni in okoljski kriterij. Sprašujem se, ali bo to res izboljšalo življenje naših državljanov. Drugič, zdi se, da to dodaja samo dodatne plasti pri sprejemanju zakonodaje in vse skupaj osredotoča moč v rokah komisije, ne daje več moči so zakonodajcem, torej tudi ne Evropskemu parlamentu. Skrbi me tudi dejstvo, da vse skupaj ni bilo urejeno na dovolj transparenten način, dostop do dokumentov je še vedno velik problem veliko pomembnih odločitev se pač sprejema nekje za zaprtimi vrati. Hvala lepa, predsedujoča. Na začetku razprave smo si zastavili vprašanje, je kozarec napol poln ali napol prazen odvisno, kako na to gledamo. In enako velja tudi za ta sporazum. Sam se bolj strinjam s tistimi, ki menijo, da je ta kozarec zdaj bolj na pol prazen. Res je, da so bili storjeni pozitivni koraki naprej, ko gre za samo programiranje, govorimo tudi o ceni učinka, ampak preveriti moramo tudi to, kdo bo pravil to oceno učinka v imenu. Komisije. Glede MSP-jev, seveda je to zelo pomembno vprašanje tudi za gibanje, ki ga predstavljam, ampak mislim, da ne morete kar tako pod preprogo uh, pomesti vseh zakonodajnih aktov. Zdi se mi, da se tu za vašim predlogom o boljši pripravi zakonodaje skriva trojanski konj in da boste sprejemali manj zakonodaje, ki bo bolj obremenila MSP-je in bila bolj korist multinacionalkam. Potem sam postopek, ali bomo imeli enega samega pogajalca, ki sploh ni dobil mandata za posamezno vprašanje strani parlamenta, mislim, da to ni bila ravno najboljša izbira. Zahtevamo tudi večjo preglednost pri trialogih, ni dovolj, da ex post izvemo stvari, mislim, da bi morali biti tudi trialogi bolj skladni z duhom pogodbe. Načelo preglednosti in politične odgovornosti ni nekaj, o čem bi se pogajali. Hvala. Sinadinos. Kje je brojdre? Ineja diorganiki simfonija je. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Evropska unija si prizadeva za boljšo zakonodajo. Če bi bili v prvem letniku pravne fakultete, bi to bil zanimiv naslov kakšnega eseja, ampak eh, to ni manjče opraviti s sorazmernostjo ali subsidijarnostjo. Vedno eh, lahko najdemo primere neizvajanja teh načel. Predlogi ne odražajo vedno eh, želja in načel posameznih odborov. No, seveda tukaj ne gre za eksaktno znanost. Vse skupaj se lahko izrodi v nekakšno eksperimentalno znanost. In mi smo tukaj poskusni zajčki. Gospod Huaregi, hvala lepa, želel bi podpreti ta sporazum in eh, zastavil dve vprašanje, ki se mi tukaj zdi ta pomembni. Uh, Eh, prvič. Prvič smo predvideli postopek, s katerem bi komisija odgovarjala na predloge aktov, ki prihajajo iz parlamenta. Sporazum eh, predvideva tri mesečni rok za to, da, da se komisija odzove na predlog in da eh, pač nekako spremlja te predloge na našo pobudo. To se mi zdi pomembno. Vsi vemo, da poročila na lasno pobudo uh, da tudi zakonodajni predlogi prihajajo iz parlamenta, pogosto obležijo nekje v predaljih v komisiji. Tako da, me, tako da mi ta predlog eh, zelo ugaja. Prav tako se mi zdi dobro, da bomo sedaj imeli boljši dostop do dokumentov in da bomo lahko sodelovali na zasedanjih sveta. Uh, Eh, kajti sodelovanje med svetom in parlamentom bo olajšalo zakonodajne postopke. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, pogosto kritiziram komisijo zaradi prekomernih eh, administrativnih bremen, zaradi njene vloge v trojki in tako naprej. Ehm, zanima me, ali si je biro ogledal to novo birokracijo, ki jo bo povzročilo najemanje lokalnih asistentov v prihodnosti. Ali vidite, kakšna administrativna pošast je bila tukaj ustvarjena? Recimo, vzemimo, nekdo želi imeti lokalnega asistenta, recimo v Solunu, ta asistent bo moral dobiti poseben, posebno pogodbo, um, in uh, tukaj obstajajo velike omejitve, ki bodo pomenile, da nam lokalni asistenti ne bodo mogli upravljati želenih storitev, težko bo sploh najeti koga kot lokalnega asistenta. Prej smo imeli uh, za najemanje lokalnih asistentov vse skupaj urejali, zdaj jih je 50. Kako bo se to skupaj izgledalo? Hvala lepa. Gospa Lopez, hvala lepa. Številni evropejci že vedo, da Evropska unija ni demokratična institucija institucija, ki zahteva plačilo dolga v škodo javnih storitev, ne more biti demokratična institucija. Enako velja za unijo, ki zavrača begunce in ki krši pravice delavcev. Zavračno razmerje moči bi morda bilo drugače. Um, Evropska unija bi morala braniti pravice delavcev pred oligarhijo, ampak s takšnimi predlogi, kot je današnji, Eh, sploh nimamo te formalne možnosti. Parlament ne more delovati kot eh, reprezentativni, kot eh, zastopniški dom. Gre samo za to, da bomo vse pristojnosti skoncentrirali v rokah neizvoljene institucije, komisije. Uh, Eh, ne gre samo za interese neoliberalnih trgov. Eh, mi menimo, da bi se morali bojevati za osnovne pravice in soboščine, ki se jim parlament ne bi smel odreči. Hvala lepa, zdaj pa dobi besedo še podpredsednik komisije, gospod Timmermans. Hvala lepa, samo nekaj odzivov na to, kar sem slišal ne vem, kako lahko kdo reče, da je zakonodaja, ki jo sprejemamo v korist majhnim in srednjim velikim podjetjem, neoliberalna politika. Tega ne razumem. Če želimo pomagati majhnim in srednjim velikim podjetjem po celotni Evropi, tako da bodo lahko ljudje v miru vodili svoja podjetja, ne da bi se morali ukvarjati z uh, tonami administracije, zato da bodo lahko najemali nove ljudi, sprašujem vas, kako je to neoliberalno. Če želimo ustvarjati delo na mesta Evropske unije, bomo morali začeti pri majhnih in srednjih velikih podjetjih. Uh, to je najboljša možnost, ki jo imamo. Ta program, ta sporazum uh, se osredotoča ravno na majhna in srednje velika podjetja. Zakaj? Zato, ker se uh, ta podjetja ne morejo tako dobro braniti, kot se lahko velike korporacije v tem bruselskem milnem mehurčku. Zato moramo pomagati majhnim in srednjim velikim podjetjem. Druga točka. Gospod Duron eh, iz skupine zelenih se je zelo razburil, prav strah me je bilo, kaj se bo z njim zgodilo, ampak eh, on se je zelo jezil, trdil je, da nižamo socialne standarde, okoljske standarde. Jaz sem vedno znova izval njegovo skupino. Rekel sem, podajte mi tri uh, zglede, kjer je komisija podala predloge, ki bi privedli do nižjih socialnih ali okoljskih standardov. Vsaj en primer mi podajte. Nič. Preden se razburja, bi se zato morda lahko pogovoril z drugimi člani svoje skupine, tako da bo sploh vedel, o čem govori. In eh, ne na zadnje, naj še enkrat jasno ponovim, da je to zame začetek nekega procesa. In eh, to, kako bomo sedaj vse skupaj izvajali, bo pokazalo, ali smo lahko boljši zakonodajalci ali ne. Ne gre samo za manj zakonodaje na evropski ravni. Gre tudi za to, da moramo na razumen način. Eh, na gospodarsko, socialno, zdravstveno vzdržen način znižati administrativna bremena, ker imamo marsikje 28 različnih zakonodaj in, in moramo pač iskati skupno evropsko rešitev. Tudi to je boljša zakonodaja. Ponosen sem na to, da nam je uspelo doseči ta sporazum. Še enkrat podarjam, da bi si želel iti dlje, ampak vseeno mislim, da vse skupaj predstavlja dober kompromis med tremi institucijami, med različnimi političnimi opcijami in mislim, da bo to dobra osnova za res boljšo zakonodajo, ki jo bo lahko nadzoroval tudi zunanji svet, kajti sedaj bomo postali bolj transparentni v pripravo zakonodaje, bomo vključevali tudi druge zlasti z vključevanjem strokovnjakov iz platforme Refit, ki bodo dali vsem skupaj nov, nov zagon, tako da naša majhna sedem velika podjetja v bodoče ne bodo preobremenjena z nepotrebno zakonodajo. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije. Besedo dajem še gospe ministrici Ženin Henis Pleše. Hvala lepa, veliko je bilo rečenega o oceni učinka. No, sama sem prepričana, da bo ta ocena učinka ukrepila procese odločanja v svetu in parlamentu. Na ta način bodo institucije lahko bolje ocenile vpliv zakonodaje že ob vsem začetku. Tem je treba povdariti, da ocene vpliva ne smejo omejiti vlog so zakonodajalcev, ne v svetu, ne v parlamentu. E, prepričana sem, da bo to zelo koristno orodje. Tukaj se strinjam z gospodom Korbetom. E, ocene učinka so svetovalne narave, ne na zadnje smo zakonodajalci tisti, ki moramo sprejeti politično odločitev. Ampak seveda, boljša kot je ocena vpliva, boljše so lahko eh, tudi politične odločitve. Gospod Piper je omenil uh, vprašanje uh, spoštovanja pristojnosti institucij. Tukaj se mi zdi besedilo zelo jasno. Uh, jasno določa vloga institucij pri sprejemanju zakonodaje uh, vsi moramo jasno vedeti, kateri vidiki nacionalne zakonodaje eh, imajo opraviti z evropsko ravnjo in katere treba urediti na nacionalni ravni. Sporazum sedaj eh, to jasno ločuje. Eh, pri pogajanju smo prisluhnili tako Evropskemu parlamentu, kako tudi nacionalnim parlamentom, ki imajo seveda pomembno vlogo pri procesu izvajanja. Vem, da je želel tukaj iti gospod Piper dlje, razumem ga, ampak upam, da bo sprejel dejstvo, da je tudi na pol poln kozarec lahko um, zelo um, okusen. Um, um, No, še enkrat bi povdarila, da bomo tekom nizozemskega predsedstva začeli izvajati eh, registracijo delegiranih aktov in pripravili bomo podatkovno bazo zakonodajnih dosijejev. To se bo začelo še tekom našega predsedovanja in upam, da bo sta podobno naredila tudi svet in parlament. Na ta način eh, bomo eh, okrepili preglednost na ravni celotne Evropske unije. Eh, kar se tiče majhne sedne velikih podjetij, tukaj je bil podpredsednik komisije zelo jasen. Strinjam se z gospod Viki Ford, ona ima prav, izpolniti moramo naše obljube tukaj in prepričana sem, da nam bo to uspelo. Eh, preden sklenem, gospod eh, predsedujoči, se zahvaljujem glavnemu pogajalcu Giju Ferhofstatu, podpredsedniku komisije. Um, fra, uh, gospodu Tumermansu in pa gospodu Nikolasu Šmitu. Zahvaljujem se tudi poročevalki Danuti Hübner in drugim sodelavcem iz odbora za, t, za dobro delo. Veselim se tesnega sodelovanja s svetom in komisijo. Hvala lepa. Hübner, Hvala lepa, gospod Hübner. Hvala lepa. Ti dve minuti bi rada izkoristila za to, da nagovorim obe instituciji, ki sta danes prisotni na razpravi. Hvala lepa svetu, ki ga danes zastopa ministrica. Hvala lepa tudi komisiji, ki, ga, ki jo zastopa podpredsednik Timrmans. Hvala lepa, da se zauzemata za izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Če bomo tesno sodelovali pri izvajanju, če se bomo zauzeli za pametno izvajanje, nam bo to omogočilo, da morda ne gremo čisto do konca te kilometrske poti, ampak prišli bomo zelo blizu temu. Mislim, da lahko dejansko začnemo pripravljati boljšo zakonodajo. Pogovoriti se moramo o tem, kaj vse nam ta dokument omogoča. Svet se bo začel pogovarjati o izvajanju v parlamentu, to že počnemo, tesno bomo sodelovali seveda vsi skupaj, tako svetom kot komisijo. To je za nas dobra novica. Za Evropski parlament je pomembno tudi to, da storimo korak naprej, ko govorimo o boljši pripravi zakonodaje, spoštovati je treba enakopravnost med zakonodajalci. Vmes smo že sprejeli korake za to, da se izmenjajo informacije med parlamentom in svetom, To sodelovanje moramo še nadalje razvijati. Preglednost sprejemanja odločitev je sicer nekaj, kar ta sporazum omenja, vendar bi morali pri izvajanju poskrbeti še za boljše sodelovanje. Na nas je, kot je nekdo rekel, da ta medinstitucionalni sporazum začnemo izvajati in sicer na tak način, da se bo pomnogoterila vrednost vseh teh skupnih prizadevanj za boljšo pripravo zakonodajo. Še enkrat hvala lepo vsem, ki ste sodelovali, hvala lepo vsem institucijam. Tudi sama upam, da bomo jutri dočakali srečen konec tega celotnega postopka. Kot je rekel podpredsednik Timrmas, gre pravzaprav šele za začetek vseh skupnih prizadevanj, ki se bodo izvajali v kontekstu izvajanja. Hvala. Hvala lepo, gospod Hübner. Mislim, da ste ste govorili o lepih začetkih, sem mislil, da boste omenili, da je to začetek lepega prijateljstva, slavni stavek iz filma.